przewodniczący! Hello. Good morning, colleagues. Dobro jutro, kolege in kolegice. Začenjamo z današnjim zasedanjem. Prva točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Salvadorja Garega Poleda o večletnem finančnem okviru za vzdržno in konkurenčno Evropo. Prvi bo dobil besedo sam poročevalec, gospod Kariga Poljedo. Izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Levandovski, dragi kolegi in kolegice že 23 let poznamo finančne okvire, to so različna obdobja, v katerih poskušamo zagotoviti, da bi evropske izdatke in prihodke ustrezno urejali. In ti večletni finančni okviri so nam omogočili, da razvijamo programe v Evropski uniji. Zato bo današnja razprava izredno pomembna za prihodnost Evropske unije. Tokrat je prvič pobudo prevzel Evropski parlament in svet in komisija bosta tista, ki se bosta morala odzvati in ponuditi alternativne rešitve. Predlog parlamenta temelji na konsenzu, na številnih predlogih sprememb, na prispevkih enajstih odborov in desetih nacionalnih parlamentov želel bi čestitati vsem, ki so v zadnjem letu delali na tem področju in ki so prispevali k temu, da je to poročilo danes pred nami. Medinstitucionalno sodelovanje, torej komisija na čelu s eh, predsednikom Barozo in, in predvsem eh, komisar Levandovski so dobro sodelovali z nami in upam, da predlog, ki ga bodo objavili 29. Juna, junija, bo v skladu s priporočili z našega poročila ne moremo še naprej graditi Evrope, eh, ustvarjati več Evrope z manj denarja. Eh, odpraviti moramo to slabo navado, da sprejemamo vedno nove zaveze brez dodatnih finančnih eh, sredstev. Lizbonska strategija je propadla in ne želimo, da bi strategija Evropa 2020 šla po enaki poti. Zato Eh, je ta strategija podlaga za prihodnji večletni finančni okvir. Verjamemo v učinkovitost evropskega proračuna. En evro iz evropskega proračuna je bistveno bolj učinkovit kot evro, ki se porabi v kateri od posameznih držav članic. Osredotočamo se na idejo evropske dodane vrednosti in prepričani smo, da to lahko velja pravzaprav za vse evropske programe prosimo tudi Evropsko komisijo, da se stvari loti na enak način. Ne moremo imeti evropskih politik in evropske politike nasplošno, če ne bomo imeli dovolj denarja za SKP in druge politike in upamo, da bo komisija ohranila enako raven izdatkov na teh področjih. Vlagati moramo v energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije, vse evropska omrežja in energetske povezave. To so nekatere prednostne naloge, ki jih mora odražati novi evropski proračun. Zmanjšanje evropskega proračuna ni spremljiva možnost za tiste, ki verjamemo v konkurenčno Evropo. Prepričani smo, da je potrebno vse pet odstotno povišanje v primerjavi s trenutnim finančnim okvirom teh pet odstotkov je minimum, ki je nujen za to, da bomo pokrili trenutne politike in prihodnje obveznosti. Ta e, Številka petih odstotkov mora biti tudi podlaga za prihodna medinstitucionalna pogajanja skupaj s predlogom, ki jih vsebuje poročilo o sistemu lastnih sredstev, ki bo temeljil na konsenzu. Morda zdaj ni najboljši čas, da se začnemo pogajati o novem večletnem finančnem okviru glede na gospodarsko krizo in uh, eh, eh, vrčevalne ukrepe ter uh, reševanje držav, ampak vendarle potrebujemo proračun, ki bo pretvoril 27 držav članic v pravo Evropsko unijo. Ta izziv je pred nami in soočiti se moramo z njim. V prihodnjih dneh bo slišati uh, Eh, pohvale, kritike, izpostavljene bodo dobre in slabe plati. Vem, da je nemogoče doseči soglasje glede nečesa tako kontroverznega, ampak vendarle se zahvaljujem vsem, ki si za ta konsens prizadevanja. Po njihovi zaslugi je končno poročilo bistveno boljše, kot eh, če bi ga oblikoval sam brez njihove podpore. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Jozef Dol je naslednji Evropska ljudska stranka. Gospod predsednik, dragi kolegice in kolegi, nekoliko sem še zadihan. Kriza evra, kriza javnega dolga zahteva evropske rešitve in ne nacionalne rešitve. To je sporočilo in eh, Evropska komisija in Jose Barozo eh, se eh, o tem razpravljajo že več mesecev. Vendar pa Gre za financiranje, ki bi ga naša skupina želela sprejeti kot realnost Evrope, tako glede svojih ciljev, kot glede svojih modalitet oziroma oblik. In svetu zastavljam vprašanje. Evropa v 20 letih, ali je bila enaka kot Evropa v 60 letih. Naše perspektive rasti, potem mesto Evrope v svetu, vse to ni moč primerjati. Evropa danes nima več ničesar skupnega z Evropo, z Evropo Eh, njenih eh, utemeljitev. Neodgovorno bi bilo, da ne odrazimo teh sprememb v načinu, kako financiramo Evropo, kako je tudi zastavljena Evropa. Prepuščam besedo Martinu eh, Šulcu, oprostite, prehitro sem pritekel sem in sem preveč zadihan, da bi lahko nadaljeval. Uh, Dobro, Gospod predsednik Šulc, boste vi prevzeli, izvolite. Ja, ja, dobro, z veseljem bom prevzel tudi čas za govor kolege Dola. Bom eh, hkrati govoril še za Evropsko ljudsko stranko. Najlepša hvala. Gospod predsednik, najprej najlepša hvala gospodu Garigi Poledo in eh, kolegom nestalnega odbora, ki so po moji oceni opravili odlično delo redko imamo priložnost prebrati tako eh, racionalno in tako uravnoteženo poročilo, kot je to poročilo nestalnega odbora. Vprašanje prihodnjega finančnega okvira eh, kaže, kakšno Evropo želimo. Tisto, kar potrebujemo, je proračun za prihodnja leta, ki bo odražal ambicioznost Evropske unije. Eh, in tudi ambicioznost predsednikov eh, vlad in držav. Hkrati pa mora izpolnjevati tudi pričakovanja naših državljanov. Eh, s tem so povezane ne tako nepomembne razprave o mestih za vejico, ampak zatem se v resnici skriva usoda Evropske unije v prihodnjih desetih letih redno doživljamo, da vsake toliko dobimo nove predloge o tem, kaj vse bi Evropska unija morala početi, kaj bi morala doseči, eh, na katere naloge bi se morala pripraviti. Istočasno pa doživljamo, da finančna sredstva, ki bi bila za to potrebna, niso na voljo. Če pa želimo na Evropsko unijo prenesti več nalog, če od Evropske unije pričakujemo, da bo financirala ambiciozne projekte, hkrati pa eh, zmanjšujemo količino sredstev za to, eh, s tem izvajamo proces des, eh, solidarnosti v Evropi, kajti ta nesolidarnost že obstaja v nevarni obliki v samih državah in ne sme se razširiti na razmerja med državami na evropski ravni. Obstaja Evropa, ki si jo predstavlja eh, predsednik Cameron ali pa kot si jo predstavlja eh, nizozemska stranka, ki ima oblast v nizozemskem parlamentu. Eh, to je Evropa vedno manjših sredstev, vedno, vedno večjega umikanja iz uh, politik. Uh, Evropa renacionalizacije, tak koncept eh, lahko želimo, lahko pa tudi rečemo, da je Evropa odgovor, ki ga dajemo kot celina v 21. stoletju na gospodarske, okoljske, finančne, monetarne eh, in e, migracijske izzive v globaliziranem svetu. Imamo dve možnosti. Lahko se e, razstavimo v posamezne enote, e, ki segajo od Nemčije z 82 milijonov do e, Malte z nekaj 100 tisoč ljudmi. Eh, in vsak ostane sam in potem bo Evropa nepomembna, kaj ti nekdo, ki zastopa uh, zgolj svojo državo dolgoročno v konkurenci, ne bo mogel obstati. Potrebujemo moč 500 milijonov ljudi in 27 držav uh, v celotni skupnosti, takrat bomo močni. In to bo moral izražati tudi novi proračun, novi medsletni finančni okvir do leta 2020. Osnutek je dober. Želel bi si, da duh uh, eh, polskega predsedstva, duh sodelovanja, da pečat naslednjim letom v Evropi, da se bomo enakopravno pogovarjali med svetom in parlamentom, da bomo enakopravno oblikovali finančno prihodnost Evrope. Ne moramo reči, da želimo maršalov načrt za eh, sredozemlje, da bi eh, nadgradili demokracijo v Severni Afriki, istočasno pa eh, zmanjšujemo naše izdatke. Ne moramo reči, da želimo zahtevati eh, odškodnine, če eh, so naši kmetje prizadeti zaradi krize, istočasno pa ustrajati pri tem, da ostane evropski proračun omejen. Tega ne moremo. Lahko pomagamo kmetom, lahko pomagamo Severni Afriki, ampak potem potrebujemo dolgoročno usmerjen, eh, uravnotežen proračun, kot je predstavljen v tem poročilu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sprašujem vas, če ste pri, se pripravljeni odzvati na vprašanje kolege Hartonga, ki je dvignil modri karton. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovanemu kolegu bi postavil vprašanje. Zelo negativno se je odzval na stališča, ki jih je zauzela nizozemska vlada. Ali priznava sploh demokratične pravice držav članic, da izražajo svoja mnenja v imenu svojih državljanov? Spoštovani kolega, seveda. Seveda priznavam to pravico. Domnevam pa in upam, da tudi vi priznavate to pravico, da stališče nizozemske eh, vlade ni razglašeno eh, ex katedra, ampak da je dano na svobodno razpravo v demokraciji. Povsem spoštujem eh, stališče, da se omeji evropski proračun, ki je bilo izraženo in. Eh, tukaj v tem parlamentu svobodno razpravljamo o stališčih vseh vlad. Zato ne razumem najbolje, kaj želite povedati s svojim vprašanjem, ampak eh, že to, da se sami eh, razglašate za zagovornika demokracije, je samo po sebi velik korak naprej. Najlepša hvala. Gospod eh, Gifer Hofstad v imenu skupine ALDE. Najlepša hvala. Tukaj imam pismo predstavnika vlade njenega eh, visočanstva o poročilu odbora ŠUR. In v pismu je zapisano, da je vlada Združenega kraljestva razočarana nad osnutkom poročila. To pomeni, da imamo odličen osnutek poročila tega odbora, kolegi in kolegice. Moram reči, da poleg teh nekaj besed, eh, da je eh, vlada razočarana, so ostali deli pisma provokacija. Provokacija Evropi in Evropski uniji. Kaj ti pravzaprav je tukaj zapisano, da ni mogoče eh, predvideti povečanja večletnega finančnega okvira in da je potrebno ustrajati pri starem okviru z enakimi številkami, z enakimi eh, viri, z enakim popustom, seveda, za Združeno kraljestvo. In da pravzaprav ne smemo spremeniti prav ničesar. Ampak vendarle je vlada Združenega kraljestva vlada, ki želi sprejemati odločitev, ki želi reformirati ne samo Združeno kraljestvo, ampak tudi Evropsko unijo. In zato ne razumem, zakaj bi morali ustrajati pri starem finančnem okviru in zakaj bi morali enostavno nadaljevati pretekle politike. Gospod predsednik, mislim, da je prišel čas, da javnosti povemo, da zmanjšanjem tega enoodstotnega proračuna Evropske unije ne bomo rešili problema fiskalne konsolidacije posameznih držav članic Evropske unije. Ta enoodstotek predstavlja samo eno štiridesetino vseh izdatkov znotraj Evropske unije. Obstajajo drugi načini vrčevanja in eh, predlog, ki ga lahko podamo vladi eh, Združenega kraljestva, je, da če želijo eh, vrčevati v britanskem javnem sektorju, potem lahko to dosežejo z okrepitvijo vloge Evropske unije. Naj vam predstavim tri primere. Najprej zunanja politika. Veste, da je število diplomatov v ZDA 28 tisoč v ZDA. V Evropi jih je 93 tisoč, štirikrat več diplomatov imamo v Evropi, zato ker ne sodelujemo in nimamo enotne zonanje politike. Tukaj je mogoče ogromno prihraniti. Če bi britanska vlada več investirala v Evropsko unijo, bi lahko prihranila pri svoji zonanji politiki, eh, pri svojem zonanjem ministrstvu. Še en primer, ki vam ga lahko dam, je monetarna politika. 44 tisoč ljudi v Evropi je odgovornih za monetarno politiko v Evropi. V ZDA jih je 18 tisoč v zvezdni rezervi, torej eh, trikrat manj eh, je eh, takih uradnikov v ZDA kot pa v Evropi. In če britanska vlada želi varčevati, naj pristopi k evru, naj da več pristojnosti Evropski uniji in tako bodo privrčevali, ogromno bodo privrčevali na področju monetarne politike. In če želijo eh, v Britaniji varčevati, lahko to naredijo na področju raziskovanja. Lahko rečejo, dobro, evropski patent obstaja, lahko ga takoj prevzamejo in ogromno bodo prihranili pri svojem proračunu za raziskave. To je odgovor, ki ga moramo dati vladi njenega visočanstva. Hvala. Uh, najlepša hvala gospod daul izvolite oprostite ko sem tekel sem eh, mislil da imam trideset let pa sem eh, sedaj ugotovil da jih imam šestdeset hvala lepa Torej, na začetku sem povedal, da financiranje za Evropo, eh, kot jo želimo prilagoditi novim realnostim Evrope in postanje eh, eh, financ držav članic, vloga Evrope in podobno, ali jih je moč primerjati s tistim, kar so si zamislili ustanovitelji Evrope. Prav gotovo temu ni tako in neodgovorno bi bilo, da ne odrazimo teh sprememb tudi v načinu financiranja Evrope. In gre za politično politiko in parlament skupaj eh, tudi z svojim odborom za proračun se je s tem ukvarjal. Čestitam temu odboru in upam, da bo ta evropski duh, ki je vladal v tem odboru, vlada še naprej tudi pri postavitvi in vzpostavitvi tega večletnega finančnega okvira za, eh, v smislu graditve Evrope za svoje državljane. Potrebno je zagotoviti polno polno sodelovanje in končni cilj eh, tu je eh, Tu je potrebno upoštevati lastna sredstva Evrope, če želimo lastna sredstva je zato, da pravzaprav razbremenimo eh, nacionalne proračune. Zato gre, zato da se razbremenijo nacionalni proračuni, ki so v težavah. V smislu doseganja ravnovesja eh, in eh, veliko teh držav je močno zadolženih. In več kot 90 odstotkov se namenja, namenja različnim projektom, ki so v korist državam članicam. Naj spomnim države članice, da eh, tisto, kar ne bo porabljeno, se eh, potem vrne. Mislim, da potrebujemo več komuniciranja. Lepo vas prosim, tako je potrebno uh, ravnati. In povejmo naravnost, porabljen, en porabljen evro na evropski ravni več prinese kot tisti, ki ga porabimo na nacionalni ravni. Na nacionalni ravni je izgubil že 20 do 30 odstotkov svoje eh, vrednosti zaradi. Uh, potrebnega odplačevanja nacionalnega dolga, potem so tu sredstva za izobraževanje, za vse življensko izobraževanje, potem eh, v, bo, sicer pa bo ta odliv oziroma beg možganov še večji. Naše države bodo manj konkurečne v svetu in izgubili bomo stavo, ki se nanaša na rast. Brez eh, evropskega financiranja in kohezijske politike bo prepad med revnimi in bogatimi še večji. Brez evropskega financiranja bo politika varnosti hrane, energetska politika, politika proti podnebnim spremembam, vse to ne bo na ravni naših pričakovanj, naših ambicij. In stvarnost, gospe in gospodje, je, da brez financiranja zunanje politike in pa obramne politike, varnostne politike eh, bo pomenila, da Evropa ne bo v centru na tej svetovni šahovnici. In ko se bo Evropa odločala, da dejansko začne uveljavljati prednostne naloge v okviru prednosti za leto 2020, vse to bo pomenilo tudi odločitev za to, ali bo imela vlogo, ali bo eh, imela svoj glas na svetu ali ne. In eh, Evropski parlament torej eh, zahteva svet, da dobro pretehta eh, svoje razmišljanja o, o finančnih perspektivah in eh, dejstvo je, da bo šlo za izkoriščanje evropskih eh, sredstev. In če svet dejansko želi, tako kot parlament in komisijo, da ponudi Evropi vse možnosti eh, globalizacije, da da pomeni trošiti skupaj eh, in rabiti sredstva eh, skupaj za skupne projekte, je bolje, kot jih eh, zapravljati ločeno. In danes to je tisto, kar bodo poslanci EPP pravzaprav zahtevali danes. In v trenutku, ko se mladi, ko mladi protestirajo na ulicah v, Ateni, v Atenah in druge, kar kažejo na to, da je prišel čas, da začnemo zastavljati prava vprašanja in da najdemo odgovore na izzive, ki so pred nami. Hvala lepa za pozornost. Hvala. Kolega Richard Ashworth v imenu skupine ECR je naslednji. Gospod predsednik, najlepša hvala. In če dovolite, da izkoristim to eh, priložnost, da odgovorim v imenu vlade njenega visočanstva. Eh, Eh, bi odgovoril predsedniku Verhofstadtu, ki je zgrešil bistvo in uh, eh, gre v napačno smer. Če bi prebral poročilo, uh, bi videl, da je bilo rečeno, da gre za čas krize v Evropi, da gospodarstva stagnirajo, da se izgubljajo delovna mesta in da so sektori slabo konkurenčni v hitro spreminjajočem se svetu. Tisto, kar Evropa potrebuje, je proračun, ki bo relevanten, ki bo prinašal dodano vrednost in ki bo eh, se odzival na potrebe ljudi. To, kar pa ponuja gospod Vrhovsta s svojimi kolegi, pa je še več istega kot doslej. Pravijo, da če ne spremeniš smeri, eh, potem eh, končaš na tisti točki, kjer si bil, ko si začel. Ta proračun mora spremeniti smer. Tudi eh, britanska vlada se strinja, da je potrebno povečati financiranje na tistih področjih, ki prinašajo dodano vrednost. Strinjamo se z več sredstvi za raziskave, za eh, telekomunikacije, za izobraževanje, za mala in srednje velika podjetja. Vemo, da je spodbujanje eh, skupnega trga dobra naložba in da bomo na ta način ustvarili delovna mesta in rast. Ne strinjamo pa se, da je sprejemljivo, da parlament eh, jemlje to kot priložnost, da zahteva višji proračun. Gospodu Frhovstatu pa naj povem naslednje. Po vsej Evropi vlade nasprotujejo vrčevalnim proračunom in če bomo mi ignorirali to pismo, eh, in to sporočilo predsednikov vlad in držav, bo to zelo nespametno, kajti eh, predsedniki vlad in držav pravijo, da več Evrope ni odgovor, pametnejša Evropa pa je. Potrebujemo torej proračun, ki bo bolj osredotočen. V odboru ŠUR smo govorili o prednostnih nalogah, ampak potem tega nismo nikamor zapisali. Ni bilo nobenih znakov pripravljenosti na sprejemanje težkih odločitev, takih težkih odločitev, kot jih sprejemajo vlade po vsej Evropi v teh dneh. Strinjamo se torej, da je potrebno povečati izdatke na področju novih prednostnih nalog. Mislimo pa tudi, da je čas, da ponovno pogledamo prejšnje prednostne naloge in mislim, da gre zopet za še eno eh, neizkoriščeno priložnost za evropski proračun. Najlepša hvala. Želite odgovoriti na vprašanje, gospod Ashworth? Gospod Duff, izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Svojega kolego bi vprašal, če ne sprejema, da transfer iz eh, nacionalnega v evropski proračun eh, pri določenih področjih eh, bo prinesel večjo stroškovno učinkovitost eh, in ekonomijo oseb, obsega in če ne, ne sprejema, da bo to prihranilo veliko denarja na nacionalni ravni, potem eh, ne vem, če tudi dobro razume, da je to podlaga pristopa Evropskega parlamenta k eh, reformi proračuna. Gre za nekaj posem logičnega in eh, to terja tudi uh, logičen in razumen odziv, razumen odziv iz Londona. Uh, mikrofon. mikrofon. mikrofon. Okay. Uh, chairman, yes, I... Predsednik, ja, razumem, kaj poskuša kolega povedati in eh, v teoriji ima seveda prav, ampak eh, v praksi eh, to ne drži. Pokažite mi dokaze o tem, da s prenosom teh sredstev dejansko dosegamo večjo stroškovno učinkovitost. Pokažite mi, kje je to dejansko prihranilo davkoplačevalski denar mislim, da imamo tukaj uh, še en dokaz, da uh, gospod Duff in njegovi kolegi hočejo več Evrope in nepametnejšo Evropo. Hvala. Collega Eickhout wil je menu zelenig. Dank u wel, voorzitter. En het is altijd weer interessant om te zien dat zodra... Najlepša hvala, predsednik. Zanimivo je videti, da vedno, ko govorimo o proračunu usmerjenem v prihodnost, uh, se razprava sredotoča vedno zgolj na zneske, ampak pravzaprav bi morali obravnavati tri prednostne naloge, ki so temeljne po mnenju skupine zelenih. Potrebno je obravnavati vizijo Evrope in dodano vrednost proračuna v luči te vizije. Ja, gospod Ashford, proračun je potrebno prenoviti, postati mora bolj zelen, bolj usmerjen v prihodnost, ampak proračun usmerjen v prihodnost pomeni spremembe in še vedno so za to potrebna evropska sredstva in pa še tretja prednostna naloga. Eh, z drugačnimi lastnimi sredstvi bo sistem postal bolj pregleden in bolj pravičen. Eh, če na kratko pregledamo te tri prednostne naloge, dodana vrednost. Tukaj se razpravlja o stvarih, kot da bi denar Roma v Bruselj in tam izginil v neko črno luknjo. To je totalna neumnost. Če si pogledate, kaj je mogoče doseči na evropski ravni, obstaja veliko razlogo, zakaj bi denar porabili na evropski namesto na nacionalni ravni. Naprimer, diplomatske službe, veleposlaništva v tujini, uh, ali jih želimo imeti 27 v državah po Afriki, ali bi raje videli, da bi imeli eno, ki zastopa celotno Evropsko unijo. Potrebovali bi več denarja sicer za to Evropsko veleposlaništvo, ampak to bi bilo še vedno manj od 27 ločenih. In če želimo izvajati infrastrukturne projekte, kako bo to delovalo na eh, čezmejni ravni, ko gre naprimer za energetska omrežja ali pa raziskave in razvoj. Potrebno je združiti prizadevanja za to, da bomo bolje eh, sodelovali in dosegli komunijo obsega. To je pametno in to je vizija za Evropo v prihodnje in zato potrebujemo ustrezen proračun. Eh, potem drugič, potrebujemo proračun, ki bo usmerjen v prihodnost. Sedanji proračun je samo neko uh, vsakodnevno poslovanje. Imamo številne cilje, želimo uh, vzdržno, pametno gospodarstvo in v to je potrebno vlagati. Potrebno je obravnavati omejenost virov, uh, omejenost nacionalnih virov, omejenost naše delovne sile. Evropa mora vlagati v to, zato da bomo še naprej uh, učinkovito delovali. Kaj pa SKP? To mora postati Eh, sektor, ki bo zagotavljal dobro in učinkovito rabo naravnih virov. Potem so tu novi izzivi za strukturne sklade, vrčevanje z energijo. Eh, strukturni skladi morajo prinašati rezultate in to je tisto, o čemer bi morali govoriti. Kaj pa novi izzivi, ki so pred nami? Oskrba z energijo ali pa eh, arabska pomlad. Kakšen bo naš odziv? Zato potrebujemo denar. Boj proti revščini v Evropi, izven Evrope, podnebne spremembe, inovacije, vse to so področja, kjer Evropska unija lahko doprinese. Današnji sistem je pravzaprav bankrotiral. Britanci dobivajo popuste, Danci dobivajo popuste. Potrebujemo bolj pregleden sistem. Eh, potrebno je razmišljati o davku na finančne transakcije. Na tak način bi dobili pravičen sistem, dobili bi neposredna lastna sredstva in eh, denar bi lahko bolje porabljali. In če zaključim, države članice, ki pravijo, da eh, želijo dati Evropski uniji manj denarja in pa nalagajo več nalog, E, te države sprašujem, če e, dajete manj denarja, kako e, želite, da upravljamo svoje delo. Če nam date vedno več nalog in vedno manj denarja, to enostavno ne gre. Zato sprašujem britansko in nizozemsko vlado, kaj pravijo na to. Najlepša hvala. Lotar Biski v imenu Gue. Gospod predsednik, najlepša hvala. Gospod poročevalec Pojedo, razumeli boste, da ima levica še prav posebno visoke zahteve glede socialnega varstva v Evropski uniji. In v vašem poročilu bi morale imeti socialne zadeve osredno vlogo. Potrebno je razviti sistem socialne države v Evropski uniji in poskrbeti za solidarnost. To je še prav posebej pomembno v času varčevanja in v času gospodarske krize. To sta tudi dva dosežka Evropske unije, ki sta pomembna tudi za sistem povezovanja v Evropski uniji. Našteli ste veliko zahtev eh, glede strategije 2020 in za obdobje po strategiji 2020, vendar pa mislim, da zvišanje proračuna za 5 odstotkov ne bo zadostovalo za dosega teh ciljev. Kot parlament moramo jasno povedati, da želimo uspodbujati socialno Evropo. ITER, Frontex eh, in tako naprej lahko še malo počakajo. da eh, Evropski svet prosimo, da črta negativne eh, prioritete, da tam eh, poskrbi za znižanje sredstva, to se, sredstev, to se mi zdi napačno. Potrebno je poskrbeti, da bo sistem zares deloval. Še prav posebej je tukaj pomembna uvedba davka na finančne transakcije. To je potrebno vzeti zelo resno. Ne gre namreč zgolj za koristen finančni instrument, ampak tudi za zagotavljanje večje preglednosti pri financiranju Evropske unije. Poleg tega gre tudi za pomemben del uh, urejanja finančnega trga. Poleg tega je potrebno ukiniti tudi popust za Veliko Britanijo in pa izkoristiti neporabljena sredstva v proračunu Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala lepa. Marta Andresen v imenu skupine Evrope svobode in demokracije. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Ta parlament eh, bodo ponovno obsodili, da nima stika z resničnostjo. Eh, če bomo glasovali za finančni okvir, za obdobje 2014 do 2020. Razlog za to je financiranje strategije 2020. Ta strategija naj nas bi popeljala iz krize. Spomnimo se, kaj se je zgodilo z Lizbonsko strategijo. To je bil eh, največji neuspeh v Evropski uniji. Zapravili smo denar evropskih davkoplačevalcev in te napake nikakor ne smemo ponoviti. Evropsko računsko sodišče je poročalo o številnih nepravilnostih na različnih področjih politike gre za 2,8 odstotka proračuna leto za letom in še naprej namenimo sredstva tem regijam. Stroški so se eh, povečali za trikrat eh, v primerjavi z prvotnimi ocenami. Boljše rezultate bi lahko z, dosegli z boljšo tehnologijo. Za Galilejo smo najprej namenili 7,7 milijarde evrov, potem pa so se sredstva oziroma stroški povečali na 22,6 eh, milijard eh, evrov. Preveč sredstev se namenja za kmetijski sektor, ki zaposluje premalo eh, evropskega prebivalstva. Ribiški sektor zahteva eno milijardo sredstev v proračunu Evropske unije vsako leto. Vsi ti projekti pa še niso upravičili svojega obstoja. Zaradi tega mislim, da povečanje proračuna ni potrebno, prej ga je potrebno omejiti. Upam, da bo vlada njenega visočanstva sprejela jasno stališče in dejala, kar je dovolj, je dovolj. Nekateri eh, tukaj v Evropskem parlamentu zahtevajo zamrznitev, vendar pa jim britanski davkoplačevalci za to nikakor ne bodo hvaležni. Hvala lepa. Lukas Harton, ki je naslednji na vrsti v imenu, v imenu nepovezanih poslancev. Gospod predsednik, pred prvo svetovno vojno je britanski minister dejal, da so se ugasnile luči po vsej Evropi in da se v teku naše generacije te luči ne bodo več prižgale. Sedaj pa imamo pred sabo poročilo Gariga Bolede o prednostnih nalogah eh, za obdobje eh, po letu 2020. Torej gre za prihodnost eh, naših državljanov. Medtem pa se srečujemo z veliko revščino, elita pa izkazuje intelektualno revščino. Kot Evropska unija želimo imeti večjo težo od posameznih držav članic in zato naj bi proračun zvišali za pet odstotkov. To je nesmisel. Neodvisnost držav članic je pomembna, poleg tega pa ta odločitev kaže, da eh, ne spoštujemo vlade držav članic in nizozemska eh, tega zvišanja nikoli ne bo podprla. Tisti, ki imajo kanček pameti, eh, bodo ta predlog vrgli v koš, eh, kajti sicer se bodo luči v Evropi zares ugasnile. Mi pa želimo, da bi ostale te luči prižgane in zato bomo glasovali proti temu poročilu. Dragi kolegi, razpravljamo o temeljni razpravi o prihodnosti Evrope in zato čakamo na stališče Evropske komisije. Modri karton, ste pripravljeni odgovoriti na vprašanje, gospod Hartong? Gospod Kipland. Hvala lepa. Kolega Hartonga bi rad vprašal naslednje. V tem trenutku so različne evropske države zastopane v G8. Tukaj gre za organizacijo eh, osmih najpomembnejših gospodarstev na svetu. V šestih letih več ne bo v tej organizaciji nobene evropske države. Kako lahko torej ustrajati pri tem, da eh, igrajo posamezne evropske države v svetu pomembno vlogo. Ali ne meniti, da je edina rešitev za to, da bi Evropa res imela določeno težo na svetovnem odru, da se združimo? Voorzitter, ik eh, bedank mijn collega voor de vraag. Gospod predsednik, najlepša hvala za to vprašanje, kolega. Evropa je tako močna in čudovita ravno zaradi posameznih držav članic države članice skupaj z dogovori poskrbijo za to, da se v svetu sliši njihov glas. In to je mogoče zgolj zaradi dobrega sodelovanja nacionalnih vlad. Najlepša hvala. Dragi kolegi, gre torej za temeljno razpravo o prihodnosti Evropske unije, zato bomo sedaj prisluhnili stališču Evropske komisije. Komisar Levandovski, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu Evropske komisije pozdravljam poročilo, ki ga je predstavil posebni odbor, kajti to je res pravi prispevek k pripravi prihodne eh, finančne perspektive. Gre pa tudi za pravo evropsko poročilo, za pravo evropsko perspektivo, evropsko prihodnost in evropske projekte. In to v tem trenutku krvavo potrebujemo. Srečujemo se namreč z skupnimi izzivi, za katere potrebujemo skupne odgovore predsednik Šulc je, to, je omenil, da je to obdobje kone, konca solidarnosti. Vendar pa je pomembno tudi, kako je potekalo delo v posebnem odboru za politične izzive in proračunska sredstva. Zahvaljujem se Juti Hauk, ki je predsedovala temu odboru in pa poročevalcev Garigi Poledo. Doseženo je bilo namreč eh, soglasje in uh, poročilo je bilo podprto z veliko večino in upam, da se bo to potrdilo tudi danes uh, tukaj v okviru plenarnega zasedanja. Ja, mi podpiramo to poročilo. Tudi mi menimo, da uh, evropski proračun ne predstavlja podvajanja nacionalnih proračunov. Gre za določitev skupnih ciljev, ki presegajo interese posameznih držav. Na ta način eh, bomo lahko poskrbeli za sinergije. Vsekakor je potrebno poskrbeti za to, da bo evropski proračun privedel do pravih sprememb. Pomembne so torej investicije, prihaja do odstopanja od eh, tradicionalnih politik, kot eh, so kmetijska politika in pa kohezijska politika. To ne pomeni, da so te eh, politike zastarele, ampak ne prispevajo toliko k eh, ciljem agende 2020, vendar pa jih je potrebno ustrezno vključiti v eh, proračun in na ta način bomo lahko poskrbeli za veliko boljše financiranje tistih področji, ki zaenkrat nimajo dovolj sredstev, kot recimo inovacije, upravljanje migracijskih tokov in Tako dalje. To se recimo sedaj eh, pojavlja na področju sredozemlja. Pomembna je tudi energetska učinkovitost. Potrebno se vprašati, kako bolje povezati Evropo. Govorim o čezevropskih eh, prometnih omrežjih. Evropski proračun bi torej moral dobiti nove naloge. In Nikakor evropskega proračuna ne moremo kriviti za težave, ki se pojavljajo v nacionalnih proračunih. V prihodnosti moramo poskrbeti za to, da bo evropski proračun bolj inovativen. Srečujemo se z novimi nalogami, zato potrebujemo več sredstev. Gospod Toel je pravilno povedal kako lahko olajšamo delo finančnih eh, ministrov, eh, tako da povečamo lastna sredstva Evropske unije. Konec junija bo predstavljen eh, svežen, ki bo vseboval številke glede večletnega okvira, poleg tega tudi nov medinstitucionalni sporazum, pa tudi predlog glede lastnih sredstev. To bo torej prvi predlog eh, septembra, pa bo predstavljen eh, še eh, bolj specifičen predlog na temo lastnih sredstev. Naj še enkrat ponovim svoje prepričanje. Poročilo gospoda Polede je odličen prispevek k razpravi o prihodnosti Evropske unije. Poleg tega je to tudi pomembno referenčno poročilo za Evropsko komisijo. Odnosi med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo so izjemno pomembni ne eh, zgolj za oblikovanje predlogov, ampak tudi za uspešen zaključek eh, pogajanj, eh, ki so zagotovo težavna v trenutni situaciji. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod komisar, zagotavlja pomembna razprava med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Obi inštituciji se želita vzajemno podpreti in zato potrebujemo podoben pristop k večletnemu finančnemu okviru projekt eh, Evropske komisije, boste lahko videli ob koncu tega meseca in takrat bo predlog Evropske komisije predstavljen tudi v Evropskem parlamentu. Modri karton. Ne, to pravilo pa ne velja za naše goste. Se opravičujem. To vprašanje, takšno vprašanje lahko eh, zastavite poslancem Evropskega parlamenta, ne pa našim gostom. Dobro. Zdaj pa prihajamo k našim odborom v imenu odbora za razvoj. Gospod Berman. Hvala lepa, gospod predsednik. Za odbor eh, Deve je eh, to zelo pomembno poročilo, kajti v tem poročilu je zapisano, da bo Evropska unija v prihodnjih sedmih letih eh, sprejela odgovornost za najrevnejše države in da bo to dobilo svoje mesto tudi v svojem proračunu. Kar pomeni, da bodo države članice morale uresničiti tudi svoje obljube, nič cela sedem odstotka brutonacionalnega proizvoda. Od tega cilja smo precej oddaljeni. Poleg tega se želimo izogniti podvajanju in postati bolj učinkoviti. Poleg tega so tukaj ukrepi za spopadanje z okoljskimi izzivi. Sredstva za to ne smejo biti iz eh, proračuna za razvoj. Potrebujemo torej dodatna sredstva, humanitarni ukrepi, človekoljubna pomoč, to um, mora biti posebna proračunska postavka. Namreč gre za pomembno delo, ki Unijo predstavlja tudi na vzven. Evropska unija je zelo pomembna za države v razvoju. Hvala lepa. Gospod Grebrandi je naslednji na vrsti v imenu odbora za okolje. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi odbor za okolje je lahko zadovoljen z poročilom gospoda Garige Poleda. Govori se o pomankanju surovin, o izgubi biotske raznovrstnosti, o razvoju trajnostnega energetskega sistema in pa o vzdržnosti našega gospodarstva. Vse to je zelo pomembno, ampak, in ta ampak je pomemben, vse države članice vsaj trikrat obrnejo vsak evro, preden ga potrošijo. Mi pa milijarde evrov namenjamo za eh, subvencije, in sicer za zadeve, ki jih moramo potem z dodatnimi milijardami eh, popravljati. Tukaj govorim o, o okolju škodljivim subvencijam. Predložil sem predlog spremembe, ki je bil sprejet v odboru za okolje in sicer, da bi do leta 2020 subvencije eh, za eh, tista področja, ki so škodljiva okolju znižali v času pomankanja ne smemo več namenjati sredstev za takšno področje. Hvala lepa. Gospod Gebrandi, sedaj pa. Eh, gospa Konstance Angela Krel v imenu odbora za regionalni razvoj. Kolega odbora za industrijo in pa promet, eh, nažalost, nista z nami. Hvala lepa, gospod predsednik. Kohezijska politika predstavlja uh, velik delež v proračunu Evropske unije in zaradi tega je potrebno to politiko prilagoditi novim izzivom. Želimo investicije v moderno infrastrukturo, želimo investicije v raziskave, razvoj, v inovacije, v razvoj novih tehnologij, eh, želimo trajnostni razvoj in želimo dobro izobražene sodelavke in sodelavce v regijah potrebujemo specifično uspodbudo, tako da bodo eh, te regije konkurenčne in da se bodo lahko ustrezno razvijale. Hkrati pa moram povedati, da morajo imeti vse regije dostop do kohezijske politike Evropske unije. Namreč eh, pomembno je, da dobijo podporo tako eh, regije, kakor eh, In sicer tako regije v Zahodni Nemčiji, kakor tudi regije v Vzhodni Nemčiji, pa tudi v uh, Združenem kraljestvu potrebujemo uh, proračun, ki ne sme biti preveč razdeljen na posamezne sektorje. Moramo poskrbeti za učinkovitost, izboljšati moramo tudi preglednost. Poleg tega pa moramo vse skupaj povezati eh, z zmanjšanjem nepotrebne birokracije. Kohezija je povezana z solidarnostjo, kohezija pa je tudi gospodarsko potrebna in smiselna. Če kohezije ni, je to slabo tudi za eh, razvoj gospodarstva. Torej, poskrbimo za to, da bo imela kohezijska politika dovolj sredstev. Zahvaljujem se poročevalcu, da je vključil stališče odbora za regionalne zadeve v svoje poročilo in prosim za eh, podporo za predlog spremembe, ki uvaja oziroma podaja eh, izboljšano pobudo glede kategorije umestnih regij. Želim si, da bi eh, ta parlament sprejel kompromis, ki so ga predlagali strokovnjaki v okviru poročila gospoda Garika Polede. Prosim torej za podporo. Giovanni Lavija v imenu odbora za kmetijstvo in na srednje na vrsti. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi v imenu večine kolegov iz odbora za kmetijstvo bi rad najprej čestitev kolegi Garigi Poledu za odlično upravljeno delo v preteklih mesecih. Razprava o prihodnji finančni perspektivi je eh, bila zelo vroča in eh, poročevalec je uspel vključiti mnenje različnih poslanskih skupin in tudi stališča posameznih nacionalnih delegacij v imenu odbora za kmetijstvo se povsem strinjam z vsebino eh, tega poročila, tudi ko gre za kmetijski proračun. Kot številni kolegi iz eh, tega odbora se povsem strinjam z odborom skupine Alde in sicer, da naj eh, bi se. Oziroma se ne strinjam z predlogom spremembe kolega iz skupine Alde, naj bi se sredstva iz kmetijstva Eh, namenila za druga področja. Kmetijska politika je zelo pomembna politika, ki lahko igra strateško vlogo, ki lahko eh, poskrbi za pravo dodano vrednost v Evropski uniji. Tega nikar ne pozabimo. Najlepša hvala. Kolega Sorin Katalin Ivan v imenu odbora za kulturo. Gospod predsednik, Ko govorimo o evropskem proračunu, o evropskih sredstvih in eh, o Eh, večletnem finančnem okviru govorimo tudi o evropski dodani vrednosti in ni dela proračuna Evropa, ki, Evrope, kjer bi bila ta dodana vrednost lahko za, eh, dosežena za manj denarja. In vsi evropski projekti naj bodo, za, naj eh, bodo eh, taki, da jih bodo državljani razumeli in da bodo mladi tudi verjeli v ta evropski projekt, da se bodo vse bolj počutili motili evropejce, naložbe v kulturo, v eh, poučevanje, v izobraževanje, vse mora eh, biti višji. In sicer z, eh, moramo investirati več, če želimo imeti več prihodnosti, tako v kulturo, kot tudi v mladino, v šport ki tudi predstavlja eno od prednostnih nalog v okviru agende 2020. Sedaj pa v imenu odbora za ženske gospa Svencen. So težave z mikrofonom? Ne, je vse v redu? Najlepša hvala, gospod predsednik. Sem predsedojoča odbora za ženske pravice in enakost spolov in povedati želim, da bodo sprejete pomembne odločitve za gospodarske zadeve, za davčno politiko in tako naprej in tako naprej. In vse to so zadeve, ki odločajo o našem proračunu. Vpliv žensk pa je zelo majhen. Če želimo imeti modern proračun, ki bo usmerjen v prihodnost, potem bo potrebno upoštevati tudi predloge našega odbora. Potrebno je upoštevati tudi pravice žensk, zahteve žensk. Smo zato, da bi poskrbeli za proračun, ki bi upošteval enakost spolov. Govorimo o prihodnem proračunu, o zvišanju sredstev, vendar pa ne gre zgolj za zvišanje sredstev, gre tudi za to, da je potrebno imeti dovolj političnega poguma, za izbiro novih eh, prednostnih nalog v evropskem proračunu. Potrebno je izkoristiti pristojnosti, ki so nam na voljo. To bo vodilo k temu, da ne bomo vedno znova potrebovali več denarja, ampak da bomo lahko sredstva uporabljali v moderno politiko usmerjeno v prihodnost. Eh, Reimer Böge je naslednji na vrsti. Gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. To poročilo je strokovno poročilo usmerjeno v prihodnost, predstavlja dobro ponudbo komisiji in svetu, kar zadeva razvoj proračuna Evropske unije v zelo težavnem obdobju. Rad bi se zahvalil poročevalcu Salvadorju Garigi in eh, predsedujoči posebnega odbora Juti Hauk. Oba sta opravila odlično delo. Med poslanskimi skupinami je bilo veliko političnih razhajanj, ampak vseeno smo se borili za skupne evropske rešitve. Od eh, tega duha eh, bi se lahko kaj več naučile tudi druge inštitucije. Želimo lasna sredstva, kakor to določa pogodba. Potem bi se proračun lahko uh, financiral zgolj iz lastnih sredstev, s tem ostajamo zvesti pogodbi odstraniti je potrebno eh, nesmiselne popuste. Sodelovati je potrebno tudi z kolegi iz nacionalnih parlamentov. Poleg tega pa ne želimo, da bi prišlo do prenosa proračunske politike iz eh, skupnega evropskega proračuna uresničiti moramo zaveze iz Lizbonske eh, strategije, uresničiti moramo agendo 2020, gre za rast kot osnovo za gospodarsko in socialno delovanje. Potem pa evropska dodana vrednost, razprava o možnih sinergijah med nacionalnim in pa evropskim, med nacionalnim in pa evropskim proračunom. O tem je potrebno več govoriti. Poleg tega je potrebno več govoriti tudi o tem, kje obstajajo možnosti varčevanja. Potrebujemo torej resnično razpravo o sinergiji in o možnosti vrčevanja tako na nacionalni, kakor tudi na evropski ravni. Sveto pa je potrebno jasno povedati, če eh, ne želi sprejeti našega predloga, potem naj pove, katere prednostne naloge eh, namerava črtati. Na ta način bo namreč tudi prevzel svojo odgovornost do državljanov. Mislim, da je Evropska komisija pozitivno sprejela te eh, predloge Evropskega parlamenta in upam, da bodo prihodna predsedstva našla način, da eh, dobro sodelujejo z Evropskim parlamentom. Hvala lepa. Kolega, še eno minuto boste lahko govorili, kajte je nekdo je dvignil modri karton, kolega Epping. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste mi dali besedo. Kolikor vem, je gospod Böge eh, član CDU v Nemčiji. Zanima me, ali je njegova eh, prošnja eh, za lastna sredstva Evropske unije v skladu eh, z stališčem stranke CDU v Nemčiji. Kolega? Ja, z veseljem odgovorim na to vprašanje. Sem predstavnik, regionalni predstavnik CDU v državi oziroma v državi Šlezvik-Holstein in uh, sprejeli smo stališče, preden je eh, stališče sprejel odbor v Evropskem parlamentu. Sklenili smo, da je naše stališče v določenem nasprotju z, uh, nacional, z nacionalnim stališčem, je pa v skladu z stališče posebnega odbora in za tem stojim tudi kot uh, nemški nacionalni poslanec. Kolega Göran Ferm. Eh, e Hvala lepa. Dragi kolegi, Evropska unija se srečuje z velikimi izzivi. Prebroditi moramo gospodarsko krizo, izogniti se moramo prihodnim krizam, poskrbeti moramo za to, da se bomo znali spopasti z vedno večjo globalizacijo in zato potrebujemo čezmejne investicije, naprimer v raziskave. Okolje je zelo pomembno, pa podnebni izzivi. Iz iz iz iz iz iz iz iz iz Poskrbeti je potrebno za zanesljivo oskrbo z energijo, ne smemo dovoliti socialnega izključevanja. Poleg tega pa moramo pomagati tudi pri krizi v sosednjih južnih državah. In na vseh teh področjih potrebujemo solidarnost, potrebujemo dobro delujočo Evropo. Namreč tudi eh, zamisel Evrope je ogrožena, še prav posebej, ko gre za evropski proračun. Čudno se zdi, da eh, za obdobje po letu 2013 želimo več sredstev na tistih področjih, eh, kjer eh, nacionalni proračuni trenutno izdatke omejujejo, vendar pa je potrebno gledati v prihodnost. Sicer ne bomo mogli uresničiti tega, kar so nam države članice naložile tudi v okviru Lizbonske pogodbe znižanje proračuna ni v skladu z tem, kar potrebujejo države, ki so se znašle v stiski, kot recimo Portugalska, Irska, Grčija. Vlada njenega visočanstva govori v imenu neto plačnic, ne pa v imenu drugih držav članic. Zaradi tega mislim, da moramo najti neko sredno pot med eh, ambicijami, določeno zadržanostjo in pa reformo posameznih politik, kot recimo kmetijske politike. Želimo dodatnih 5 odstotkov za obdobje po leto 2013. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Gerigi Poledo, ki je poskrbel za veliko podporo svojemu poročilu. Teh dodatnih 5 odstotkov bi moralo biti namenjenih za prihodnost, za raziskave, za inovacije, za ustvarjanje novih delovnih mest. Tukaj je potrebno veliko storiti in brez teh dodatnih sredstev ciljev ne bomo mogli doseči. Poleg tega pa je potrebno spremeniti tudi odnos do evropskega proračuna, kajti proračun Evropske unije je še zmeraj nižji od takrat, ko je Švedska postala članica Evropske unije. Proračun se je namreč zelo počasi dvigoval v primerjavi z eh, nacionalnimi proračuni, kot recimo v Združenem kraljestvu. O tem recimo vladanje njenega visočanstva ne govori. In zato sem prepričan, da znižanje proračuna ni pravi izhod iz krize. Poskrbeti moramo za rast, za ustvarjanje delovnih mest in potrebujemo sredstva za inovacije. Zato si je potrebno prizadevati. Kolega Karl Haglund je naslednji na vrsti. Tako je ta manj. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu, ki je opravil odlično delo, ko je zbral vse te uh, ideje v parlamentu. Uh, tu so izzivi in zagotoviti moramo, da bo eh, dovolj denarja na voljo v ta namen. Zato je potrebno tudi poiskati ustrezno ravnovesje. In v odboru smo govorili o povečanju tega proračuna za pet odstotkov. Pet odstotkov mogoče se zdi veliko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 biti sposobni odzvati se na izzive pred nami. Tega pa ni moč storiti brez denarja. Hkrati potrebujemo tudi kredibilnost, ustvariti ustrezno kredibilnost, preučiti obstoječe stroške, zato da bi čim bolj okrepili to verodostojnost, zato da bi tudi znali premestiti prednostne eh, naloge Eh, znotraj proračuna. Naprimer, ko gre za eh, skupno kmetijsko politiko ali pa tudi kohezijsko politiko. In eh, pogosto to niso transferi, ki bi želeli videti. Veliko je tudi bir, birokratskih ovir, naprimer. Znotraj naše skupine smo navedli skupino razlogov, o katerih bi bilo potrebno razpravljati, zato da bi ti pozivi eh, k povečanju razpoložljivega zneska bili verodostojni. Včasih bo potrebno eh, pritisniti na rdeč gumb, nekaj ustaviti in drugič spet drugače. Potrebno je iskati nove sredstva, hkrati pa tudi pogledati, kako poteka poraba obstoječih eh, sredstev potrebno je zauzeti jasno stališča, tudi ko se govori o lastnih sredstvih. To je zelo pomembno. Pogledati tudi, kakšni so problemi na področju obstoječih sredstev, zlasti, ko je govora o popustih in tako dalje. Tega ne bi več želeli imeti v bodoče. In potrebno je reformirati dialog tudi s svetom v bodoče. To je pomemben element, če želimo imeti verodostojni proračun v bodoče. Hvala. Gospod Konrad Šumanski ima besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Polska eh, delegacija in skupina EKR bo glasovala za to poročilo o večletnem finančnem okviru, kar pa ne pomeni, da se ne zavedamo šibkosti tega dokumenta in pozivanja k več sredstvem je tudi stvar časa. Kaj ti to lahko pomeni, da želimo več eh, davkov, medtem ko državljani plačujejo že zelo visoke davke eh, sedaj. Ne smemo biti slepi tudi ne, naprimer zaradi, eh, zaradi zapravljanja sredstev, ki je tudi nekaj, kar obstaja. In vse to je postalo zelo pomembno, kar pa ne pomeni, da je potrebno vse to uveljavljati na račun kohezijske politike. Ne smemo tudi ne pozabiti na evropsko dodano vrednost, ki jo najdemo ravno v kohezijski politiki. In eh, Poljska že vidi, kakšne, kakšne so rezultati te politike, da je to vodilo k rasti. To pa pomeni korist ne samo za Poljsko, temveč za Evropo v celoti. To pomeni pomeni več naložb, več eh, prednosti, vse posod, tudi v Amsterdamu, Berlinu in Londonu. In ne le na polskem. Gospa Helga Trippel. Gospod predsednik, gospe in gospodje, ne začnem z izjavo gospoda Ashworta, ki eh, je primerjal inteligenten proračun in okrnjen proračun. Mislim, da to pravzaprav ni alternativa. Dejansko potrebujemo bolj inteligentno proračunsko politiko, s katero bomo gotovili, kje lahko prihranimo, kako lahko sredstvi bolje upravljamo in uh, ki eh, bo vsebovala zelo malo birokracije. Ampak odbor, posebni odbor je imel nalogo, da ugotovi, koliko denarja potrebujemo, da se, lahko, da se bomo lahko soočili s političnimi izzivi. Gre za reforme, gre za političen pogum in gre za to, da omogočimo sami sebi uh, da se bomo odzvali na izzive do leta 2020. Z vašim stališčem, gospod Ashworth, eh, to ne bo mogoče. Eh, sama bolj podpiram gospoda Bögeja, ki pravi, da potrebujemo pogum, da se zopet vrnemo na sistem dejanskih lastnih sredstev. Zaradi tega bo Evropska unija močnejša, naš sistem financiranja bo bolj pregleden, stvari bodo bolj jasne našim državljanom, vidno bo, odkot denar prihaja. In kot uh, zeleni imamo tukaj v mislih predvsem davek na finančne transakcije, s katerimi bi uredili finančne posle in uh, bi si omogočili tudi bolj inteligentno politiko. To bo pot naprej, ki ne bo omejevala držav članic, ampak nam bo vsem skupaj odprla nove možnosti. In prav ima tudi gospod Frhovstad, ki pravi, da moramo biti pripravljeni uh, Eh, nadgraditi, naprimer, eh, Evropsko službo za zunanje delovanje na račun tega, da doma prihranimo. Eh, in evropska odgovornost tukaj pomeni, da doma zmanjšamo izdatke in jih združujemo na evropski ravni zato, ker smo na tak način močnejši, ker na tak način ustvarjamo evropsko dodano vrednost, ki je dobra za naše državljane. Uh, Na področju raziskav eh, so pomembne naloge pred nami. Enako velja, kar zdajva energetsko infrastrukturo. Potrebujemo tudi denar za razširitev širokopasovnih povezav. Hvala. Hvala lepa. Ali je možno, da odgovorite na vprašanje z modrim kartonom? Četa. Pod vandalen. Hvala lepa, gospod predsednik. Vprašanje, gospa Tripel. Ponovno ste govorili kot ponavadi in sicer več Evrope je za vas dobro, to pomeni več denarja. E, vsi se zavedamo tega odstotka povečanja, ki bi ga želel videti, gospod Verhošta. Gospa eh, eh Tripel, eh, To pomeni, da gremo v drugi smeri od tega, kar želijo evropejci, kaj ti eh, evropejci državljani gledajo na nas kot na mašinerijo, ki eh, pravzaprav obstaja samo za zapravljanje denarja. In to je drugače v nasprotju s tem, kar zahteva gospod Ashwood. Ja, kolega, mislim, da ste zagrešili politično napako. Če je eh, v Evropi slišati, razmišljati o tem, kako eh, se vrniti v nacionalne države. Eh, moramo vedeti, da to pomeni uničenje 40 let političnega napredka. Kadar pride do korupcije in škandalov, se je potrebno proti temu boriti. Tukaj se strinjamo z vami, ampak ko gre za evropsko dodano vrednost, ki jo ustvarjamo na številnih področjih, ko gre za skupen razvoj, na področjih, kjer eh, so posamezne nacionalne države šipkejše v globalni, eh, v globalni konkurenci. Na teh področjih ne bomo učinkoviti kot 27 posameznikov, ampak samo, če se bomo združili skupaj. To so ljudje po koncu druge svetovne vojne razumeli eh, in s tem moramo nadaljevati. Kolega Miguel Portas. Dobrigado, Hvala lepa, gospod predsednik. poslušam to razpravo in eh, šel bom proti temu toku zaenkrat. Moje prvo vprašanje je, ali je trajnostno naravnano, ali lahko imate močno valuto brez ustreznega proračuna? Mislim, da to ni mogoče. Brez močnega proračuna to ni mogoče. In to lahko ugotovimo. In Če bi imeli danes močan eh, proračun, potem ne bi bilo potrebno govoriti o eh, tem, eh, temu posebnemu davku in tako dalje. In to je tisto sporočilo, ki ga je potrebno posredovati. Tu tudi najdemo to vrzel, namreč ni dovolj ambicij. Ali se je možno za, zamisliti eh, ta odstotek, eh, petostotno povečanje, vem, da je to morda videti veliko tudi v eh, strani državljanov, tudi državljanov njenega visočanstva. Vendar ni mogoče predvideti prednostnih nalog za doseganje rasti več delovnih eh, mest z praktično zamrznenim evropskim proračunom. Te, to ni mogoče. Glede na nove zahteve, na glede na to, s čimer se soočajo države članice, ni možno predvideti imeti samo neke priložnostne politike. Medtem, ko pravzaprav Evropska unija še ne hodi po poti uživitve. In eh, tisti, ki se zauzemajo za davek na finančne transakcije, vam to lahko povedo in ko bo Evropa začela uveljavljati svoje odločitve. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko je že bilo povedanega. Želela bi eh, povedati eh, to malo drugače. Eh, Naprimer, pred leti sem večerjala z predsednikom Fordom, ki je povedal, da bi želel organizirati sestanek z britanskim Kelleganom, britanskim premijejem, In eh, ko so rekli, zakaj pa ne bi to povezali in naredili skupaj z eh, dobrim, eh, z golf igro. In re, odgovor pa je bil, re, razrešiti moram nekaj, nekaj problemov s prijatelji. Na to so o vsem tem razpravljali in rekli, Nemci pa bodo to imeli za sumljivo. Potrebno jih je povabiti na ta sestanek. Ko so Nemci to sprejeli, so si rekli, no, ampak ker Italija predseduje Evropski uniji, tudi ona mora biti tu prisotna. In Ford mi je rekel, veš neki, prvič sem se zavedel, da imate unijo, ki je v tolikšni meri neuronotežena in razklana. Lepega dne boste potrebovali dovolj močan proračun, da boste lahko konkurirali eh, svetu, kajti tam vlada trda konkurenca in tega se morate zavedati. In, eh, tako da, hvala lepa. Eh, hvala. Gospa Angelika Vertman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Odbor za proračun se že dlje časa intenzivno ukvarja z naslednjim finančnim okvirjem in eh, poročilo je tukaj pomemben prispevek. Evropejci nikoli v preteklosti niso imeli tako visokih pričakovanj do Evrope in jo istočasno tako izredno kritizirali. Tukaj so ključne tri točke. Eh, upoštevanje evropskih državljanov. Nerazumljivo je, da zaradi krize in eh, njenih učinkov in eh, vedno večjih izzivov v času globalizacije eh, izgubljajo svojo orientacijo in zato postavljajo pod vprašaj tudi projekt Evropske unije. Pri upoštevanju naslednjega večletnega finančnega okvirja je potrebno to upoštevati in poskrbeti je potrebno, da bo mogoče Evropo lažje razumeti in jo podpirati in v njej živeti. Ta večja spremljivost bo tako pri državljanih kot na politični ravni eh, večja, tudi če bo evropski proračun ustvarjal evropsko dodano vrednost in če bo podpiral evropsko enotnost. Poleg tega je potrebno pozdraviti, da bo prihodnji večletni finančni okvir temeljil na strategiji 2020 eh, in to, to je potrebno upoštevati tudi pri eh, njegovi časovni zasnovi. Najlepša hvala, kolega Jan Olbricht. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Gospe in gospodje, za nekoga, ki ne pozna trenutnih razmer, lahko zaključi, da eh, je Evropski parlament neodgovorn in ravna neodgovorno, ko predlaga eh, povečanje proračuna. Eh, vendar je potrebno povdariti, da je bil posebni odbor zelo osredotočen na nalogo, tudi zelo realističen. In v tem odboru smo govorili o tem, koliko nas bodo politične zaključke zaključki oziroma sklepi stali in eh, vključno z državami članicami, ki pošiljajo eh, pisma v zvezi s tem. Strinjam se glede ciljev eh, strategije 2020 in posebni odbor opozarja tudi na to, koliko bodo politične odločitve stale. In te obravnavamo zelo resno. Če se države članice odločajo za določene ukrepe, mi kot zastopniki državljanov pa delimo, eh, delimo to mnenje, imamo tudi na voljo realistična sredstva, da lahko to naredimo. Eh, to poročilo je pretehtano poročilo, ponuja veliko kompromisov, je realistično poročilo, razen tega pa tudi poročilo, ki je dobra podlaga za začetek pogovorov. Menim, da kar lahko danes tu rečemo, da je Evropski parlament pripravljen na začetek pogajanj. Kot polski poslanec eh, želim izraziti globoko prepričanje, da bo polsko predsedstvo bilo predsedstvo ki bo eh, začelo zelo realistična pogajanja, kajti polska vlada je proevropska vlada In eh, to bo prav gotovo, eh, bodo težka pogajanja, vendar odločilnega pomena za prihodnost in parlament je na to pripravljen. Gospa Juta Hauk. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Stališče Eh, odbora je bilo oblikovano na podlagi mandata, ki smo ga dobili pred letom dni, ampak eh, zdaj, 11 mesecev kasneje, eh, končno lahko predložimo rezultate našega dela, ki je bilo zelo disciplinirano, zelo koncentrirano in to je bilo mogoče samo z metodo dela, ki je temeljila na solidarnosti in vzajemnemu zaupanju. In zato se zahvaljujem vsem kolegom in kolegicam, ki so sodelovali v tem postopku. Rezultat našega dela je poročilo, za katerega je bil odgovoren gospod Poledo in to je zelo dober rezultat. Mislim, da je to vsekakor očitno, ampak vsi vemo, da za dobre rezultate niso potrebni samo dobri poslanci, potrebni so tudi dobri sodelavci in sodelavke in te smo imeli ne samo, um, kar zadeva naše osebne asistente in sodelavce v okviru političnih skupin. Uh, lahko smo računali tudi na odličen sekretarjat. Gre za odlično ekipo pod vodstvom Monike Štraser, ki ni bila samo kompetentna in profesionalna, ampak so bili tudi izredno zainteresirani za to delo, bili so potrpežljivi, ustvarjalni. Uh, zelo dobro organizirani, pa vendarle prilagodljivi in spontani. In uh, kar je najboljše, vedno so bili dobre volje in očitno jim je to težko delo bilo v veselje. In tem, vsem tem ljudem se res najlepše zahvaljujem. Mikrofon. Že od samega začetka sva si s Salvadorjem zadala, da bova oblikovala poročilo, ki ga bo lahko podprlo vsaj tri četrtine parlamenta. V glasovanju v odboru smo dobili več kot 80 odstotkov glasov in to je bilo eh, res razlog za veselje. Eh, želeli smo eh, oblikovati strategijo proračuna, ki bo odražala cilje iz strategije 2020 in ki bo eh, istočasno omogočala vse evropske politike, eh, ki ne bo eh, predvidevala nerazumnega povečanja evropskega proračuna in to mislim, da je realistično in uresničljivo. Naše poročilo vsebuje 174 odstavkov in vsi vsebujejo argumente za več Evrope, ki jo res potrebujemo. Prosim, preberite to poročilo je odlična podlaga za eh, razprave z državljani in državljankami, ki jih morate eh, prepričati in tudi za resna pogajanja s svetom, ki danes izstopa po svoji odsotnosti. Najlepša hvala vsem za odlično delo. Hvala lepa, gospa. Gospa Ane Jensen. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz želim povdariti, da imamo tu zelo uravnoteženo poročilo z jasnim in tudi zelo fleksibilnim mandatom, da eh, se lahko izpogaja sporazum oziroma dogovor s svetom. In eh, priporočam gospe Havk, da to prebere, eh, kaj ti rečeno je bilo, da ta rezultat ni dober rezultat. In eh, vsta proces, kot so že mnogi povdarili, je bil zelo ploden in zahvaljujem se gospodu Garigu in ostalim. Zahvaljujem se tudi komisiji, ki je igrala aktivno vlogo v tem procesu. In eh, kajti eh, tu smo se dejansko ukvarjali z vsemi področji politik, in uh, z vsemi uh, področji proračuna. In zato cenimo uh, ta napor, ki je bil uložen v to poročilo. In, in ta strategija 2020, ki naj omogoči Uniji, da se sooči z izzivi, da uh, se lahko <clears throat> glede na Kitajsko in tako dalje, potem z vidika trajnostne energetike ali pa skupne kmetijske politike. Zanimivo bi, bi bilo, kakšne so tu lahko perspektive, kajti tu je ta denar, ki se vrne državam članicam. Zato menim, da je pomembno najprej, da imamo to priložnost, da dosežemo to petostotno povečanje, zato da se lahko potem tudi ukvarjamo z novimi področji, eh, kot so naprimer promet, energija in tako dalje, zato da lahko vlagamo v svojo prihodnost. In zato Tu govorimo tudi o zgornji meji proračuna. Tu ni govora o denarju, eh, ki, ga, eh, ki je predmet porabe, temveč o zgornjih mejah, zato da se lahko soočimo z novimi izzivi. Ne vemo, kaj vse se bo zgodilo med sedaj in 2020, zato pozdravljam to poročilo. Gospod Hajnek Fajmon. Hvala lepa, gospod predsednik. V zadnjih nekaj mesecih smo namenili svoja prizadevanju pripravi eh, novega finančnega okvira do leta 2020. In uh, tu je eh, pravljica slovitega, uh, slovitega uh, pisatelja, ki, je, uh, ki govori o delanju najboljšega uh, kolača in uh, vendar lahko povzroči tudi uh, slabost oziroma želočne uh, krče. Uh, Menim, da je potrebno upoštevati, da se lahko tudi zgodi, da ne bomo mogli sodelovati. Vemo, da je Lizbonska strategija zatajila, sedaj imamo to novo strategijo 2020, želimo imeti na voljo ustrezno okvir. Bojim pa se, da te podnebne spremembe, glede tega smo si zastavili najslabši cilj po mojem. Potem tudi glede lastnih sredstev in eh, proračuno, potem izdajanja euroobveznic eh, in tako dalje. To niso dobre rešitve, kaj ti to pomeni, da se bo Evropska unija zadolžila. Uh, Generalni podsekretar.